Gospod predsednik. Drage kolegice, dragi kolegi, prosim vas, da zasedete svoja mesta, zato ker bomo takoj začeli z glasovanjem. Mr. Enna. Mr. Enna. Gospod Enna.